Right. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, dear colleagues. It's eight minutes past nine. Dobro jutro, kolegice in kolegi. Osem čez deveto je, predlagam, da začnemo z današnjo sejo. Čaka nas enajsta točka, priporočilo svetu komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o Libiji. Imeli bomo elektronsko glasovanje. Poročevalec je gospod Panceri, želite besedo? Ne, prav. Če se strinjate, bomo kar takoj začeli z glasovanjem. Prav. Kompromis ena. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. kompromis 2, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis oziroma predlog spremembe 57, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. 59, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 3, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. 66, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 76, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis oziroma predlog spremembe 86, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 7, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 91, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 92, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 8, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 9, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 105, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. V kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 118, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 131, kdo je za proti vzdržani, sprejeto. 132, kdo je za proti vzdržani, sprejeto. 133, kdo je za proti vzdržani, sprejeto. 134, kdo je za proti vzdržani, sprejeto. 135, kdo je za proti vzdržani, zavrnjeno. 136 za proti vzdržani, sprejeto. 137 za proti vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 138 je za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 13 je za, proti vzdržani sprejeto. 150 je za, proti vzdržani sprejeto. 151 je za, proti vzdržani zavrnjeno. Dobro, tega bomo preverili. 151 glasujemo. But the vote is open. Konec glasovanja. 32 proti 13 za, zavrnjeno. 153 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 do je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 15, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 162, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 164, preverite, želite, prav 162, predlog spremembe, lohbiler. Glasujemo. Še dva en kolega še mora glasovati. Konec glasovanja. 22 proti 10 za 15 vzdržanih zavrnjeno. 164, kdo je za proti vzdržanih? Sprejeto. 166, kdo je za proti vzdržanih zavrnjeno. 168 do je za proti vzdržani sprejeto, 169 do je za proti vzdržani zavrnjeno 170 je za, proti vzdržani. Sprejeto 101 in ne 170, prav preverjamo elektronsko 170, torej glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 171 je za, proti, vzdržani sprejeto, 172 je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. 172 torej. Konec glasovanja. Sprejeto. 173 je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno.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 konec glasovanja. 27 za, 21 proti, sprejeto. 9, kdo je za? Proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. Glasujemo. Uvodna izjava 9. Konec glasovanja. Sprejeto. 10, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. 11, kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. 12 je za, proti vzdržani. Sprijeto. 13 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 14 je za, proti vzdržani. To bomo preverili. 14 torej, preverjamo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 15 do je za, proti vzdržanje. Sprejeto, 16 do je za, proti vzdržanje. To bomo prav tako preverili, mislim, da je zavrnjeno, ampak bolje, da preverimo. Glasujemo. Sklaz. Konec glasovanja. Sprejeto. 17 do je za, proti vzdržanje sprejeto, 18 do je za, proti vzdržani sprejeto, 19 do je za, proti vzdržani sprejeto, 20 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 16 do je za, proti vzdržani sprejeto, 17 do je za, proti vzdržani sprejeto. Sprejeto potem pa 28. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 29. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 30. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 31. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 32. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 33. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. Sprejeto. 34 do je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 35. 34 želite preveriti prav. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 27 za, 21 proti. 35 do je za proti, vzdržani, sprejeto. 36 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 to. 37 želite preveriti. Prav, no meni se je zelo očitno. Prav glasujemo 37. Konec glasovanja. 40 proti 4. Kdo je zahteval, da preverimo? Pet minut morate zdaj biti tiho. 37 je bilo zavrnjeno, torej. Dobro, 38 do je za, proti vzdržani sprejeto. 39 do je za, proti vzdržani sprejeto. 40 do je za, proti vzdržani zavrnjeno. 41, kdo je za proti vzdržani sprejeto, 42, kdo je za proti vzdržani sprejeto, 43 za proti vzdržani sprejeto, 44 za proti vzdržani sprejeto, 44 želite preveriti prav. Glasujemo. Sprejeto. 45, to je za protivzdržanje sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 1, kdo je za protivzdržanje sprejeto, 2, kdo je za protivzdržanje sprejeto, 3, kdo je za protivzdržanje sprejeto. Zdaj pa bomo elektronsko glasovali o končni različici poročila. Glasujemo. Še en kolega ni glasoval. Zdaj pa je. 45 za, 4 je vzdržani. Čestitke! Dvanajsta točka gre za priporočilo svetu komisiji in podpredsednici komisije visoki predstavnici Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko za pogajanje o posodobitvi sporozuma o pridružitvi med EU in Čilom. Želi kaj povedati gospod poročevalec? Ne, hvala lepa, lahko kar glasujemo prav, potem pa bomo glasovali. Začeli bomo z predlogom spremembe 20. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 22, kdo je za? Proti, vzdržani, to bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 23, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto kompromis ena, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 30, kdo je za, proti vzdržani, to bomo preverili elektronsko, 30, torej glasujemo. Dobar izklad. Konec glasovanja, zavrnjeno, 24 proti, 22 za. 31 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržanje je sprejeto. Prav, preverjamo elektronsko. Glasujemo. Let's close. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti vzdržanje. Zavrnjeno. 32, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, 33, ne, ta je brezpredmeten, 34, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, 35, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 2, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 40, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, 41, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, ne, 41, tega bomo preverili prav. 41, torej glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno 24 proti 23 za. 43, to je za proti vzdržani. Sprejeto. 45, to je za proti vzdržani. Sprejeto. 46, to je za proti vzdržani. Zavrnjeno. 48 do je za, proti vzdržani sprejeto, 49 do je za, proti vzdržani sprejeto, 51 do je za, proti vzdržani sprejeto, 52 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 53 do je za, proti vzdržani sprejeto, 54 do je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 3 do je za, proti vzdržani sprejeto,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 61 je za, proti vzdržani sprejeto, 62 je za, proti vzdržani sprejeto, 63 je za, proti vzdržani sprejeto, 65 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 66 je za, proti vzdržani sprejeto, 67 do je za, proti vzdržani sprejeto. 68 do je za, proti vzdržani sprejeto. Ta je brezpredmeten, prav, potem pa predlog spremembe 2, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. 3, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. 4, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 5, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. 6, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. To bomo preverili. Številka šest, torej. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 24 za, 22 proti. Kompromis 5, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 11, kdo je za, proti vzdržani. To bomo preverili. 11. 11. konec glasovanja, sprejeto. 12 je za, proti vzdržani. Tudi 12 bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 13 je za, proti vzdržani, sprejeto. 15 je za, proti vzdržanju sprejeto. 16 je za proti vzdržanju sprejeto. 17 je za proti vzdržanju zavrnjeno. 18 je za proti vzdržanju zavrnjeno. 19 je za proti vzdržanju zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Kdo je za proti vzdržanju sprejeto? Zdaj pa elektronsko glasovanje o osnutku poročila z izglasovanjem in spremembami. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 45 za, 3 vzdržani. Čestitke. Zdaj pa 13. točka. poročanje o misiji odbora AFET v Moldaviji in Ukrajini. We're exactly on time, no? Huh?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 So, half past nine. Ura je pol deset. Zato bomo začeli za naslednjo točko in sicer poročanje o misiji odbora AFET v Moldaviji in Ukrajini. Misija je potekala od 3. do 6. aprila. Jaz sem takrat vodil misijo afet na japonskem in v Koreji. Zato je gospa Lajma Andrikijene vodila to misijo, v kateri je sodelovalo šest članov odbora afet. Poleg tega so se našim članom pridružili člani odbora za proračun in medparlamentarne delegacije v Moldavije. Zdaj pa dobi besedo gospod Andrej Kijene. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala, da ste me povabili, da vam poročam o misiji v Moldaviji in Ukrajini. Govorili smo o dogodkih v tej državi, govorili smo tudi o poglobljenih in celovitih prostotrgovinskih sporozumih s tema dvema državama, govorili pa smo tudi o makrofinančni pomoči. V misiji smo seveda tudi ocenili kompleksne politične razmere pred pomembnimi volitvami. Kakor ste dejali, gospod predsednik, je v misiji sodelovalo šest članov odbora. To je bil gospod Ostrevičius, gospod Galer, gospod Franzulika, gospod Šolc in predsednik delegacije EP za medparlamentarno skupščino, to je gospod Rosati iz odbora za proračun in uh, iz medparlamentarne delegacije smo prav tako imeli nekaj kolegic in kolegov, ki so se nam pridružili. Imeli smo kar 32 sestankov, dve tiskovne konferenci in še nekaj obiskov v štirih dneh. V Moldavi in Ukrajini smo se srečali z premijejoma, s predsednikom parlamentov, s predsedniki odborov za zunanje zadeve, srečali smo se z voditelji vodilnih strank in opozicije, s predstavniki civilne družbe in z aktivisti. Srečali smo se z veleposlaniki držav EU in predstavniki mednarodnih organizacij. V Moldaviji smo se srečali tudi s predsednikom in obiskali smo projekte, ki jih financira EU blizu administrativne meje z Pridnesterjem. V vsaki državi smo imeli tiskovno konferenco in opozorili smo na ključna vprašanja, ki jih je delegacija obravnavala na tej misiji. Kar zadeva Moldavijo, smo podprli izvajanje pridružitvenega sporazuma, prav tako smo ustrajali pri tem, da je treba doseči napredek na področju demokracije, pravne države in branjenja človekovih pravic. Številne razprave so se dotaknile tudi preprečevanja korupcije in razprav na področju goljufij. Ključna beseda je reforma pravosodja. Gospod Avštrevičius lahko kaj več pove o tem. Volitve so bile prav tako tema pogovorov, glede na to, da bodo maja tam potekale lokalne volitve in konec leta tudi parlamentarne volitve. Povem vam lahko, da smo dobili veliko pritožb, kar zadeva volilni zakonik nadlegovanje novinarjev in dostop do medijev strani kandidatov. Skrbi nas, kako bodo izvedene te volitve in že zdaj lahko priporočam, da Evropski parlament pošlje obsežno opazovalno misijo za opazovanje volitev, kakor smo storili za Ukrajino oktobra 2014. V Moldaviji smo se posvetili tudi delu njihovega parlamenta. Parlament smo pozvali, da naj čim prej sprejme audiovizualni zakonik, kajti tukaj je pomagal Evropski parlament. To se je zgodilo v prvi obravnavi prejšnji petek, prav tako smo jih podprli glede novega poslovnika in kodeksa ravnanja, zato da bi izboljšali zaupanje javnosti v parlament. Ukrajina. Podprli smo izvajanje predružitvenega sporozuma in ustrajali smo pri tem, da je treba doseči napredek, kar zadeva demokracijo in pravno državo. Pohvalili smo reforme, ki se izvajajo, ne glede na to, da Rusija še vedno tam vojaško posreduje in pozdravi. Poudarili smo, da to ni zamrznjeni konflikt in da ne sme postati pozabljen konflikt. Kot v Moldaviji smo izpostavili preprečevanje korupcije in v zvezi s tem je ustanovitev visokega sodišča za preprečevanje korupcije v skladu z navodili Beneške komisije glavna prednostna naloga. To se bo morda zgodilo maja ali junija letos, ne glede na to, da so uradi nekateri poslanci zelo proti temu. Prav tako smo izpostavili potrebo, da morajo aktivisti vložiti e-uloge. To je povezano z makrofinančno pomočjo, ki jo bo Evropska unija morda zagotovila Ukrajini. Poročevalec gospod Galer pa bo kaj več povedal o tem. In na koncu še nekaj, govorili smo o volilnem zakoniku, kakor je poudarila Beneška komisija skupaj z OECD-jem in ODIR-jem, moramo uskladiti volilno pravo ali volilni zakonik za vse volitve. Volilni zakonik je bil jeseni sprejet v prvi obravnavi in to bi bil dober korak naprej. To je to, na splošno. Na koncu se želim lepo zahvaliti e SZD in veleposlanikom EU ter njihovim ekipam, kajti odlično so nas podprli na tej misiji, tako pred misijo kot na misiji sami. Dobili pa smo tudi zelo dobre politične nasvete. Predvsem pa se želim zahvaliti našemu osebju, osebju odbora AFED za opravljeno delo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, Lajma želi še kdo besedo? Najprej Mihael Galer. No, vsaj na seznamu ste. No, najprej smo bili v Moldaviji. Dobro. Kdo bo kaj povedal o Moldaviji? Gospod Ostrevičus. Hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste mi vrnili pravico do besede. Zdaj se spet lahko oglasim. Mislim, da smo imeli odličen obisk v Moldaviji. Hvala kolegici Andrikijene za to, da je vodila to misijo. Gospod Murišan je bil tudi tam, on je iz odbora za proračun veliko srečanj smo imeli z državnimi uradniki, nevladnimi organizacijami, pa tudi posameznimi politiki. In če sem čisto odkrit, lahko rečem, da obstaja določena stopnja nestrinjanja med nami in Moldavici. V zvezi s tem moramo biti odkriti in pošteni. V Moldaviji bi dnevni red razdelil na dva dela najprej gospodarstvo in trgovina ter gospodarska partnerstva, na drugi strani pa smo govorili o političnih vprašanjih in pravne državi. Kar zadeva gospodarstvo, zadeve so videti dobro, trgovina je vedno več, stran EU se posveča gospodarskemu razvoju v Moldaviji, če bo Moldavija nadaljevala za gospodarskimi reformami, in če bo še naprej zagotavljala naložbene priložnosti in izboljševala gospodarsko okolje in ozračje. Na politični ravni in kar zadeva pravosodje pa ostaja kar nekaj razprave, bi rekel. Kajti nismo zadovoljni z volilnim zakonikom, ki je bil sprejet in ki se bo izvajal na volitvah jeseni v Moldaviji. To ni pozitivn razvoj dogodkov in poskusiti želimo vsak, izkoristiti vsako priložnost, ki se bo ponudila za to, da bi spremenili določbe tega volilnega zakonika. In to naj se zgodi še pred volitvami. Imeli smo odkrito, pošteno razpravo z visokimi predstavniki Moldavije. Oni niso želeli spremeniti volilnega zakonika, kar zadeva pravosodje. Imenovanje uradnikov na sodiščih mora potekati tako, da bodo imenovani kompetentni in čisti pravniki ter sodniki institucija mora čim prej začeti delovati in tudi tukaj je nekaj problematičnih področji. Zdaj pa še preučevanje goljofi na področju bank, to je ključno prednostna naloga, to velja za Moldavijo, pa tudi za vse upnike ter institucije, ki so povezane z njimi. Mislim, da je to pomembna zgodba, o kateri je treba govoriti. Odgovorni morajo biti kaznovani še nekaj želim povedati. Upoštevati je treba geopolitični vidik in sicer tudi visoki uradniki upoštevajo ta geopolitični pomislek, ki ga sicer razumno in razumsko ne morem razložiti, ampak v Moldaviji se bodo politične stranke morale odločiti v zvezi s tem, ampak predtem si ne smemo zatiskati oči in moramo natančno spremljati. Prepričan sem, da bo ta obisk poskrbel, da bomo dobili veliko koristnega materijala za to, da bomo pripravili skupno poročilo o Moldaviji. Gospod predsednik, hvala za vaše pismo e SZD-ju in komisiji, v katerem ste zahtevali zadnje informacije v zvezi s tem, zaradi tega bo naše delo bolj učinkovito. Hvala lepa. Any... Najlepša hvala. Zanima me, če želi še kdo kaj dodati glede Moldavije. Kristjan Preda, sicer nisi bil v delegaciji, ampak, ti, ampak vam vsem vseeno dajem besedo. Ja, res je, nisem v delegaciji, želel pa bi dodati par besed pred odhodom v delegacije sem razumel, da se druge politične skupine razen ELS strinjajo z resolucijo, ki smo jo pripravili že v septembra. v zvezi z misijo v Moldaviji. No, potem pa sem bil prejšnji teden kar presenečen, Tu se lahko navežem na to, kar je ravno kar povedal poročevalec. In sicer odločili smo se, da si bomo zatiskali oči. Zato so tudi na pobudo naše skupine, druge politične skupine zavrnile to idejo, da bi imeli rezolucijo, ki govori o situaciji v Moldaviji, ki bi bile pripravljene tudi na podlagi tega obiska. Ampak že septembra smo se odločili, da bomo imeli to rezolucijo. Zaradi te slabe politične računice smo zdaj predstavili glasovanje o resoluciji prejšnji teden. In to je pač slaba odločitev, ki temeli na pač naši odločitvi, da podpremo proevropsko koalicijo v Kišinevo. Ampak ta ne obstaja več. V Kišinevo imamo demokratsko stranko, ki je eh, članica mednarodnih socialistov, ki ima še vedno večino. Zato, ker je dobesedno kupila komunistične eh, poslance. Oligarh, ki vse kontrolira in ki je vplival tudi na mnenje naših kolegov, je kupil eh, glasove, komunistov v parlamentu. Mi pa si pred tem zatiskamo oči. Tako da sem se želel oglasiti, da to jasno povem. Rezultat naše strategije bo katastrofalen. Boste videli jeseni. To sicer pričakujemo že kar nekaj časa, ampak jeseni mislim, da se bo zgodila velika zmaga socialistov. V Moldaviji so socialisti slabši od komunistov komunisti so z oligarhom, socialisti pa z Moskvo. Najlepša hvala, ker ste si zatisnili oči. Mulcumesk, Kristjan. Najlepša hvala. Še kdo v zvezi z Moldavijo? Prav, torej zdaj potujemo iz Moldavije v Ukrajino. Gospod, gospod Kala bo nekaj dodal v zvezi z Ukrajino. Ja, najlepša hvala. Kot rečeno, smo na poti v Ukrajino in želel bi podpreti to, kar je povedal Kristjan Prede. Tam imamo oligarha, ki trdi, da pač maha z evropsko zastavo, ampak vede se stalinistično. Tega se je treba zavedati. In to se ne dogaja samo v parlamentu, tudi župani. Njegova stranka je dobila več kot 200 županov na lokalnih. Eh, volitvah. Zdaj pa imajo že šesto nekako, brez kakršnikoli volitev. Na ta način izvajo politiko in da eh, ustrahujejo tudi potencijalne kandidate drugih strank. In to sporočilo je dobil tudi lahotnik neposredno, da se pač tega zavedamo. In to ni nek način, kako postopate in sicer, da ustrahujete tiste, ki želijo kandidirati. Če pa ste v zasebnem sektorju, pa vam grozijo z nekim postopkom o izogibanju plačila davkov in pač dajo vas v zapor za dva meseca eh, in na ta način se volitve nekako vam izmuznejo. In to se dogaja v Moldaviji in če pač uporablja iste metode kot eh, Moskva, kakšna je sploh razlika. Dobro, prav, zdaj pa k Ukrajini. Tudi tu mislim, da nas čakajo težke odločitve, ki jih eh, morajo sprejeti proevropske sile. Številne stranke, ki pripadajo bodi si koaliciji ali pa opoziciji, se soočajo pa s to realnostjo, da obstajajo nekateri, ki želijo reforme, drugi pa želijo to eh, razvodeniti, predstaviti, zato ker imajo neke zasebne interese. In glede na to, pač nismo zadovoljni, da zdaj, ko so prvič obravnavali osnutek spremembe volilne zakonodaje, verjetno ne bo potrjen, tako da bomo izgubili še eno priložnost, da bi vzpostavili volivni sistem, ki bi bil boljši za to državo. To je velika škoda. Sicer imajo še nekaj časa, da zato to izvedejo in če obstaja tudi politična volja, se to lahko zgodi. Eh, kolegica Andrekina je to že omenila. Obstajajo določene teme, ki jih že kar nekaj časa obravnavajo, In ker tega zaenkrat še niso začeli izvajati, ta država ni dobila tretje tranše makroekonomske pomoči, ta sredstva so izgubili lani. 17 izmed 21 pogojev so izpolnili, to ni nič, to drži, ampak štirih pogojev niso izpolnili, In to točko bomo dali tudi na dnevni red za četrti um, okvirni program za uh, makroekonomsko pomoč. Prav tako želimo obravnavati to visoko uh, sodišče za boj proti, za boj proti korupciji. Beneška komisija je podala določena pri pristojnosti glede pooblastil tega sodišča in glede tega, koga naj bi imenovali na to sodišče. Prav tako so podali mnenje glede vpliva zahodnih strokovnjakov pri nominaciji sodnikov za to visoko sodišče za boj proti korupciji. Ampak teh eh, priporočil Beneške komisije še niso izglasovali in rečeno je bilo, da bodo maja ali pa najkasneje junija to tudi potrdili v postopku drugega branja. Sicer bi se to lahko zgodilo že prej. Pomankljivosti pri, teh, pri tem osnutku bi lahko odpravili že prej. Tudi tu opažamo, da so ukrepali tisti v interesu, katerih je, da nima jo učinkovitega sodišča za boj proti korupciji. Prav tako pa se še nekaj dogaja glede e-deklaracij, glede davkov, ki so sama po sebi zelo dober korak. Mislim, da so razkrile ogromno informacij glede premoženja politikov in javnih uslužbencev. Ampak eh, v duhu maščevanja so se potem začeli boriti proti temu in to začeli uporabljati tudi za člane nevladnih organizacij, ki so aktivni v boju proti korupciji. Jasno mora to biti, da ne gre tudi za vprašanje, da mora tudi nevladne organizacije biti transparentne, da morajo povedati, odkud dobivajo denar. Ampak tu govorimo o nevladni organizaciji kot inštituciji, ne pa o posameznikih, ki delajo na teh organizacijah in poskušajo zares spremeniti realnost glede boja proti korupcije. Predsednikova administracija nam je to obljubila že januarja, pa tudi kasneje, ampak zaenkrat za to še niso poskrbeli. In kot rečeno, se mi zdi, da to vrstne spremembe um, ne bi v skladu z interesi določenih ljudi. Sicer nekatere zadeve potekajo dobro in mislim, da se ne bi smeli osredotočiti samo na tiste zadeve, ki jih niso uspeli urediti. Moramo tudi povedati, da so naredili dobre korake v smeri decentralizacije. Lokalne ravni, lokalna raven je zdaj, ima zdaj več, ima zdaj več sredstev v nekaterih področjih imajo pravzaprav težave z namensko porabo teh sredstev. Pač ta denar morajo porabiti namensko in tisti, ki so odgovorni za denar, se nekako bojijo, eh, da ne bi naredili kakšne napake in raje ne porabijo teh sredstev. Mislim, da tu potrebujemo še več sodelovanja za to, da bi postopek decentralizacije tekel še bolje prav tako pa mislim, da je pametno nagraditi najboljše prakse. Določene občine namreč zares eh, namenjajo ta sredstva za prave projekte in mislim, da bi bilo prav, da to vrstne eh, primere izpostavimo. Potem je tu reforma zdravstvenega sektorja in pa privatizacija in eh, številni drugi zakonodajni akti, ki gredo v pravo smer. Zato sem prepričan, da gre država v pravo smer. In glede na to, in ne smemo pozabiti, da na vzhodu države še vedno divja vojna, za katero namenjajo 5 odstotkov BDP-ja, in ta denar bi uh, bilo bolje uporabiti za. Uh, reforme, za druge javne namene in tako naprej, ampak situacija je, kakršna je. Kljub tej vojni, in to ni zamrznjen konflikt, to je vroč konflikt, to je vsak dan, imamo smrtne žrtve zaradi bodisi Rusov ali pa eh, njihovih zastopnikov na vzhodu, ampak kljub temu eh, podpiramo proces reform, smo optimistični in pripričani, da bomo v končni fazi imeli večino za to, da bi odpravili pomakljivosti, ki smo jih opazili skupaj z ukrajinskimi prijatelji, z Bireško komisijo in uh, mednarodnim denarnim skladom. Mislim, da imamo danes tudi priložnost, da se bomo kasneje o tem pogovorili tudi s finančnim ministrom. Ne? Mislim, da je v tej hiši in bomo videli pač kakšno je njihovo stališče. To je pa tudi vse. Hvala. Thank you, Michael Gala. Hvala, Mihael Gala. Se želi oglasiti še kdo? Zdaj, z tem, kar ste videli in slišali v Ukrajini, gospod Trkiš. Dear colleagues, eh, kedves kolegah, eh, soktak emlegetni. Eh. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pogosto se omenja, da Viktor Orban širi nacionalizem in populizem, ampak v primeru Ukrajine. Menim, da smo nekako zgrešili, da se tudi tam pravzaprav odvija ista dinamika, da grejo vedno bolj v smeri nacionalizma. Ne smemo pozabiti, kakšno zakonodajo so sprejeli glede izobraževanja in uporabe um, jezikov manjšin. Mislim, da moramo tudi glede te zakonodaje eh, biti jasni. Kot mađar lahko povem, da kar zadeva izobraževanje, mađarščini je to ogroženo. In na ta način se pravzaprav ogroža tudi sposobnost mađarske mašine, da sploh preživi. Skratka, ta zakonodaja glede izvrševanja je problematična. Okay, thank you, Lasso Turkish and Michael Gala would like to reply immediately. Michael Gala želi takoj odgovoriti. Ja, tudi o tem smo se pogovarjali in potrjeno je bilo, da bodo pri izvedbeni zakonodaji posem spoštovali priporočila Beneške komisije. Tudi prejšnji teden v odboru parlamentarnega združenja in v formulaciji, ki smo obravnavali tam, smo zapisali, da bodo to pač izvali v polni meri. Glede časovnice, ki je bila predložena v prihodnost, da mislim, da ni moč trditi, da to, kar bodo izvali, da je to v neskladju z priporočili Beneške komisije. Ali pa da je to v neskladju sistemom, ki ga uporabljamo v Evropski uniji ali pa območju, ki ga pokriva svet Evrope, glede e, izobraževanja, kar se deva manjšine. Mislim, da mora dialog še naprej potekati in da je te razlage treba tudi jasno podati, ampak mislim, da se v praksi ne bo zgodilo nič, kar bi bilo drugačno od tega, kar se dogaja zdaj. From your side, that is not the case. Najlepša hvala. Če ni več komentarjev, potem najlepša hvala vsem za to poročanje. Zdaj pa mislim, da lahko kar tako nadaljujemo 14. točko poročanje o misiji odbora APET na Japonskem in v Južni Koreji. Ta je potekala od 2. do 6. aprila. Misija je potekala od 3. do 6. aprila Jaz sem jo vodil, osem članov, osem poslancev je prišlo, Elmar Brok in Dobravka Šuljica, potem Jon Paško in Minigil iz SND-a, potem iz EKR-ja Mišel Šonecki in iz Aldeja Urma Spajt in strani zelenih Klaus Buchner. Misijo smo organizirali, ker smo želeli uh, pokazati podporo strateškim partnerjem, Japonski in eh, eh, Koreji, ki so naši najtesnejši partnerji v tej regiji in tudi dve eh, močni demokraciji s svetom. Naš obisk se je zgodil ravno v, pravnem, ravno v pravem času in sicer um, strateški sporazum EU-Japonska in pa Ekonomski sporozum o rekonskem partnerstvu je v Japonska, bo kmalo podpisan verjetno poletje. Upam torej, da bo svet ta sporozum o strateškem partnerstvu parlamentu posredoval v treh mesecih, zato da lahko AFED pripravi a, priporočilo in da resolucijo sprejmemo na plenarnem zasedanju še v tem sklicu. Poročevalec, naš poročevalec za Japonsko pa je Alois Petrle. Naš odbor se je želel odzvati obliki te misije tudi na eh, teste medcelinskih balističnih raket, ki jih izvaja Severna Koreja. Poskušali smo preučiti, kako bi lahko Evropska unija prispevala k eh, denuklearizaciji um, korejskega polotoka. Prav tako pa je bil naš namen, da zagotovimo nek pozitiven zagon pri um, pogovorih med Korejo in Severno Korejo. Uh, Južna Koreja nam je povedala, da pravzaprav ne pričakuje, da bi Evropsko unijo videli v uh, vlogi medijatorja, ampak v vlogi nekoga, ki omogoča pogovore. Uh, Mislim, da so evropske države članice v, preko naših veleposlaništev v Pjongjangu lahko ponudile določeno podporo za da in Severni Koreji. Ampak naš vtis je, da bi lahko Evropska unija ponudila uh, tudi priložnost za pogovore uh, glede uh, korejske situacije, ampak najprej mislim, da more, moramo videti konkreten korak naprej pri denuklearizaciji polotoka in glede mirovnih pogajanj. Če bo prišlo do nekih eh, pozitivnih korakov, pozitivnega napredka, bi lahko Evropska unija podprla ta mirovni sporazum. To je vse z moje strani. Mislim, da je bil obisk zelo dobro organiziran. Najlepša hvala tudi našim delegacijam v, na Japonskem in Koreji. Najlepša hvala tudi sekretarijatu AFET-a za organizacijo odličnega obiska. Dobro, kaj zvoji. Najlepša hvala, David. Ne želim ponavljati vse, kar si že povedal, vse skupaj je bilo organizirano odlično. Najpomembneje pa je bilo to, da se je ta misija zgodila v pravem trenutku. Julija bomo imeli vrh tu v Bruslju z Japonsko, pomembna pa je bila ta misija tudi za Korejo. Kot vidimo, se dogaja veliko, ampak previdni moramo biti tudi glede sankcij. Nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo po teh dveh vrhovih, naprej Južna in Severna Koreja, potem pa še srečanje Trump-Kim. Bomo pač videli, kaj se bo zgodilo, ampak mislim, da bi morali biti optimistični kot Evropska unija bi morali prispevati k eh, miru v tej regiji. To sem želela povedati. Misija je bila odlična in videli smo, kaj se dogaja na terenu. Pač pogovorili smo se z uradniki, naprimer z ministrom za zanane zadeve eh, na Japonskem, z predsednikom parlamenta v Južni Koreji, tako da je bil ta obisk odličen. Zanima me, kako se bo situacija razvila v celotni regiji, zlasti pa eh, na Korejskem polotoku. Najlepša dobroka za tvoje komentarje. Urma Spajti, naslednji. Najlepša hvala. Tri stavke sem želel dodati v zvezi s tem. Prvo kot prvo, Evropa in pa cel svet mora ohraniti sankcije in pa vas pritisk, zato ker je pomembno, da pride do sprememb v Severni Koreji, pa ne gre za vprašanje jedrskega orožja ali za vprašanje hudih kršitev človekovih pravic, kar se še vedno dogaja. Po eh, teh vrhunskih srečanjih, ki se bodo zgodila ta teden, najprej se srečata Sever in Jug, potem pa še ZDA in Severna Koreja, po teh eh, srečanjih mislim, da bo obstajalo neko upanje, ampak večina opletenih akterjev je zelo realističnih. Eh, govorili smo tudi o sankcijah in takrat je bilo jav, jasno, da bo vpliv zagotovljen. Še eh, bomo imeli za seboj tudi Kitajsko. 95 odstotkov trgovine z Severno Korejo se odvija v odnosu do Kitajske, tako da je njihovo sodelovanje izjemno pomembno. Prav tako pa je prišlo do spremembe v Južni Koreji. Eh, kar zadeva ponovno združitev polotoka. Dolgo časa smo bili mnenja, da se želijo vsi prebivalci Južne Koreje združiti po otok, ampak mlajši, mlajši 40 let tega ne želijo pravzaprav. Tako da to nekako spreminja dinamiko Eh, ki jo lahko pričakujemo v prihodnosti na Korejskem polotoku. Glede sodelovanja EU, Južna Koreja in EU Japonska, tu pa moramo zlasti ukrepiti naše prizadevanje na področju kibernetskih groženj. Ti dve državi sta izjemno napredni glede teh zadev in mislim, da bi morali tudi mi nekako izkoristiti njihove izkušnje in zagotoviti neko pravo praktično uh, sodelovanju na področju kibernetske obrambe, tako z Južno Korejo kot eh, z Japonsko. Hvala. Najlepša hvala. Urma Spajt, še kdo? Bi želel še kdo kaj dodati? Poleg tega, kar smo že omenili, kaže, da ne. Kaj bomo pa zdaj? 15. točka je naslednja. Izmenjava mnenj s predsednikom televizijske vlade, ampak ga še ni. Tako da, tako da lahko se stanek. Začasno prekinemo do 10. ure in 25, tako da bomo potem ob 11. začeli točno, ko se nam pridruži uh, gost iz Tunizije. Sledi torej 20 minut dnevno za kavo. Oh.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 Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dame in gospodje, dragi kolegi, predlagam, da nadaljujemo eh, z zasedanjem odpora za zunanje zadeve. Smo pri 15. točki. Veliko časa in zadovoljstvo mi je in nam vsem. Mislim, da lahko danes v našem odmoru pozdravimo predsednika tunizijske vlade, gospoda Jusefa Šajeda. Dobrodošli. Taheben, če se ne motim. Marheben, ok. Skoraj da. Nam je uspelo. To bo kmalo 27. jezik, pravi predsednik Tunijske vlade. Skratka, želel bi vas um, obvestiti, da so člani našega odbora tesno spremljali, kaj se dogaja v Tuniziji v zadnjih letih. Naša država predstavljeni kot up za demokracijo v Severni Afriki. Šli ste skozi zelo dolg in kompleksen proces, zato da ste danes tukaj, ste mi v Evropskem parlamentu, smo eh, priznali in prepoznali, da ste opravili veliko prizadevanj in da še vedno poteka proces reform. Prepričan sem, da bodo člani tega odbora z veseljem prisluhnili vam o trenutni politični situaciji v Tuniziji in kakšno je tudi reformni program vaše vlade. Odprta, stabilna in demokratična Tunizija je v interesu vseh. Eh, državljane Tunizije se ne zaslužijo samo demokracije in stabilnosti, ampak uh, morajo tudi um, videti koristi dobrega upravljanja v, vsak, v vsakodnevnem življenju. Skratka, želeli bi slišati več o tem, kako uh, Tunizija dela na tem, da bi izboljšala gospodarsko situacijo. Prav tako smo zadovoljni, da bo končno prišlo do občinskih volitev, sicer 6. maja, dve let, po dve, dve letni zamudi. To mislim, da je tudi znak eh, tega, kako, pomembne, kako pomembni so te demokratični procesi v Tuniziji. Zato je Evropski parlament eh, poslal tudi opazovalno misijo. Skratka, tudi lokalne volitve so zelo pomembne in naš glavni pozevalec, gospod Kastaldo, je danes z nami tudi tu. Prav tako pa bi bilo zanimivo slišati o, več o odločitvi tunizijskega parlamenta, da ne bo podaljšal mandata komisije za dostojanstvo in, in resnico. Najlepša hvala, torej, da ste danes z nami tu, veliko čast nam je da ste tu. Beseda je vaša, sami pa se lahko odločite, kateri jezik boste uporabljali. Izmed 94 rice pač, ki jih imamo. Izvolite, beseda je vaša. Thank you. Uh, je kot pripadam francoski. Ja. ja, mislim, da bom nadaljeval francoščini. Prvo kot prvo bi se zares želel zahvaliti Davidu McAllisterju, predsedniku odbora za zunanje zadeve, ki je organiziral srečanje članov tega pomembnega odbora, zato da bi se pogovorili o napredku, ki te je demokracija dosega na poti e, v demokracijo. Leta 2011 smo začeli stopati po tej poti, prav tako pa se lahko danes pogovorimo o napredku, ki bo dosežen, kar zadeva strateško partnerstvo med Tunizijo in Evropsko unijo. Kar zadeva politično tranzicijo, bo Tunizija, bo Tunizija nadaljevala s konsolidacijo demokratičnih procesov. Demokracija danes v Tuniziji obstaja. To je bil zelo velik izziv za Tunizice. Naredili smo velik korak naprej, kar zadeva svobodo izražene, kar zadeva naprimer eh, zakonodajo, ki ustvarja neko svobodno in demokratično državo. Sprejeli smo demokracijo in sicer leta 2004, ki je progresivna in v tej ustavi so tudi zavrovane pravice manjšin, zagotovljena je pravica do veroizpovedi, temeljne pravice. In to so pravice, ki jih e, izvajamo vsak dan. Vsi pa vemo, da je ustavo uh, oziroma da za ustazvanje, za izvanje ustave potrebujemo kar nekaj časa. 29. aprila pa bomo imeli lokalne volitve, kot rečeno, tudi varnostne sile bodo glasovale, tudi v parlamentu smo se odločili, da bodo varnostne sile pač dobile priložnost, da bodo glasovale. 6. maja pa bomo imeli še lokalne volitve, s katerimi bomo začeli s postopkom decentralizacije. Sedmo poglavje tunizijske ustave govori o decentralizirani državi in s temi volitvami bomo ta postopek tudi sprožili. Zato so tako pomembne. Na ta način bo začet postopek decentralizacije in to je velik, velik izziv in če, ga, če se ga bomo uspešno lotili, bomo spremenili tempo napredka v Tuniziji in način, kako delujejo regije. Naj vas spomnim, da se je revolucija pri nas začela v tistih eh, bolj revnih eh, regijah v naši državi, zato ker je prišlo do velikega gospodarskega prepada med obalo in drugimi regijami. Vlada, ki ji predsedujem, je obljubila, da bo organizirati volitve in jih tudi bo, zato ker smo mnenja, da je zelo pomembno, da delujemo v večji meri na lokalni ravni. Danes imamo v Tuniziji skupščino izvoljenih predstavnikov, tudi predsednika se voli, prvič pa se bo zgodilo to, da bomo organizirali uh, volitve na lokalni ravni. Na ta način se bodo tudi konstituirale občine, lokalna raven oblasti. Junija bomo imeli potem regionalne volitve in pa okrožne volitve. Tudi te predvideva tunizijska ustava. To so skratka veliki izzivi, ki jih pričakujemo v naslednjih mesecih. Kar zadeva lokalne volitve oziroma občinske volitve, bo zelo pomemben faktor tudi udeležba. Mi imamo namreč volilno zakonodajo, ki a, zagotavlja pariteta tako ver, ver, vertikalno kot horizontalno. Na ta način bomo zagotovili, da se bodo volitev udeležili ne samo ženske, ampak tudi bodo ženske prisotne v občinskih svetih. Obstaja namreč obveznost za politične stranke, da zagotovijo prisotnost tako žensk kot eh, moških, tako kar zadeva liste kot predsedstvo liste. To je zelo pomemben korak za eh, Tunizijo. Ženske pač imajo poseben status v primerjavi z drugimi arabskimi eh, državami. Pred eh, nedavnim smo tudi izrezovali zakonodajo o nasilju nad ženskami in ta zakonodaja je zelo pomemben korak naprej. V večji meri bodo ženske zdaj v Tuniziji zavarovane. Prav tako bodo mladi zastopani v teh volitvah. Tu govorim zlasti o mladih in ženskah, zato ker je Tunizi, eh, demokracija v Tuniziji danes tam, kjer je, zaradi aktivne civilne družbe, kjer so veliki akteri, tudi ženske in eh, mladi, ki so bili tam v tej aktivni fazi tunizijske revolucije. Verjetno druge države niso imele te iste sreče, kot je imela uh, Tunizija. Skratka, mi smo lahko izkoristili te pogoje, s katerimi smo zagotovili uspešno politično tranzicijo v Tunizijo. Skratka, zelo pomembno bo pri teh lokalnih volitvah eh, vprašanje odeležbe, sodelovanje civilne družbe. Danes smo to opazili tudi na nivoju list, političnih list. Je pa res, da je situacija, kar zadeva lokalne volitve, veliko bolj kompleksna v primerjavi z državno zborskimi izvolitvami iz leta 2014. Eh, veliko več kandidatov tudi imamo. Uh, Prav tako smo morali decentralizirati administrativna sodišča, eh, zato da bodo lažje izvajala in upravljala te, te volitve. Od leta 2011 pa v Tuniziji volitve organizira neodvisen organ za volitve, ni več ministrstvo za notranje zadeve. Eh, tisto organizira volitve, kot jih je pač v obdobju diktature. Torej, to je politično gleden zelo pomemben trenutek, ki se bo zgodil čez par tednov. In pridružitveni svet, ki se bo organiziral en teden kasneje z Evropsko unijo, mislim, da bo zagotovil več vidnosti tudi v prihodnem obdobju. Pa še nekaj, kar zadeva politično-demokratično tranzicijo. Eh, Eh, Tunizija zdaj ima vrhovni sodni svet, eh, kar je zelo pomemben korak v smeri bolj neodvisnega sodstva. Na ta način bo ta vrhovni sodni svet dobil poseben nov status, eh, tudi zakonodajo prilagajamo, imamo tudi upravno sodišče in želimo tudi spremeniti zakonodajo, zato da bi lahko izvolili upravno sodišče z absolutno večino. In to spremem bomo, bomo izvedli še pred iztekom letošnjega leta. Slišal sem tudi vprašanje v zvezi s to komisijo za dostojanstvo in resnico. Zavedamo se, kako pomembna je ta ustanova in smo naklonjeni temu, da zagotovi neka pravica in parlament je pred kratkim izglasoval, da bo ta komisija za dostojanstvo in eh, resnico končana. Ampak to ne pomeni, da bomo končali tudi z delom, ki se upravlja na tem področju. Sicer danes želimo nadaljevati s tem postopkom. Res je, da eh, ta postopek je bil morda malce neposrečeno upravljen v zadnjih sedmih letih, kar nekaj ukrepov ni bilo usklajenih, tako da zdaj poskušamo zagotoviti više stopno usklajevanja različnih ukrepov, ki bi lahko vodili v več pravice. In na ta način bi poskrbeli tudi za umiritev odnosov v Tuniziji, sprijaznili bi se lahko s svojo preteklostjo in to je vsekakor izjemno pomembna tema, ki je izjemno pomembna. Ja, in samo zato, ker bo ta komisija končala svoje delo 31. maja, še ne pomeni, da bomo s tem delom nasploh prenehali v Tuniziji. Torej, kar nekaj izzivov sem zdaj naštel, kar zadeva politično delovanje za boljšo tranzicijo. Uh, Mi smo mnenja, da nam je uspelo v Tuniziji pač odločno stopati po demokratični poti. Soboščine so zavarovane v Tuniziji, sicer poskušamo zdaj še prenoviti zakonodajo, poskušamo uvesti eh, določene novosti. 13. Eh, augusta lani je predsednik Tunizije povedal tudi, kako pomembne spremembe lahko pričakujemo pri porokah recimo muslimanskih žensk z nemuslimani. To so zelo pomembne e, spremembe za tunizijsko družbo in s temi spremembami namenjavamo nadaljevati. E, če pa bi moral izpostaviti eno stvar, ki je za Tunizice izjemno pomembna, je to svoboda. To je realnost. Pač v e, Tuniziji imamo svobodo za tisk, tudi audiovizualni sektor je razjemno, izjemno raznolik, isto velja za tiskane medije. Tudi pravosodje je vse bolj neodvisno in ti procesi niso preprosti. Slasi za državo, ki je več kot 50 let živela v nekakšni diktaturi. Imeli smo samo eno stranko, samo eno politično silo, tako rekoč, In to, kar se zdaj dogaja v Tuniziji, je prava revolucija, konkretne spremembe so to. Šest oziroma sedem let po, eh, oziroma šest sedem let ni zelo dolgo obdobje za državo, ki ima več kot 3000 letno zgodovino, ampak vseeno nam je uspelo izvesti ogromno spremembe. Ker zadeva gospodarstvo, smo tudi, smo tudi dosegli lepe dosežke, uspelo nam je pač vzpostaviti, kot rečeno, demokratične inštitucije in to ima določene stroške. Res je, da smo naredili velik korak naprej na področju politike, ampak kar zadeva gospodarstvo, zadeve niso sledile z enakim tempom. Eh, tri glavne zahteve so imeli v revoluciji in sicer svoboda, dostojanstvo in delo. Danes je kljub vsemu brezposelnost na eh, zelo visoki ravni v Tuniziji, sicer 15 odstotkov, zlasti Eh, imamo ogromno brezposelnih pri više izobraženih državljanih, kar je problematično zlasti v notranjosti naše države. Po revoluciji leta 2011 se je gospodarstvo ustavilo, prišlo je do korenitih sprememb v eh, tunizijski družbi, zaradi tega se je gospodarstvo ustavilo. Danes pa se soočamo še z dodatnimi izzivi, zlasti um, z naslova varnosti. Leta 2015 so teroristi trikrat udarili v Tuniziji in ti trije napadi so imeli konkreten vpliv na gospodarstvo, zlasti na turizem. Kot veste, je Tunizija tudi turistična destinacija. Napadi so bili zelo dobro načrtovani, model družbe, ki ga ustvarjamo v Tuniziji, ni skladen s svetovnimi nazori Al-Kaide, Daesha, islamske države in tako naprej, proti katerim se borimo vsak dan. Varnostna situacija je tudi vplivala na tunizijsko eh, resolucijo, pa tudi situacija v Libiji. Libija je naša prijateljica, soseda. Leta 2011, ko je prišlo do vojne v Libiji, je eh, Tunizija sprejela več kot milijon eh, beguncev iz Libije. Tako da situacija v Libiji vsekakor vpliva na Tunizijo in tudi teroristični napadi, ki so se zgodili v Tuniziji leta 2015, ki so jih sicer izvedli Tunizici, imajo pa uh, tesne povezave uh, skupinami, ki delujejo v Libiji. Ta situacija je zelo zaskrbljujoča za nas, tako kar zadeva varnost, kot, se, kot kar zadeva trgovino, smo imeli zelo uh, močne odnose z Libijo. Predsednik uh, Tunizije je poskušal uh, s predstavniki Libije tudi dajte neki shod iz krize v, tr v trenutku v kateri trenutno so. Tako da mislim, da ima kriza v Libiji na nas večji učinek kot na katerokoli drugo državo. In če v iskanju rešitve za libijsko vprašanje, mislim, da mora biti vključena tudi uh, Tunizija. Glede gospodarstva. Gospodarstvo eh, mora zaživeti, če želimo konsolidirati demokracijo. Kot rečeno, smo naredili velik korak naprej, kar zadeva uh, demokracijo, kar zadeva politiko. Gospodarstvo se je zdaj opomoglo, turisti se vračajo, potem ko so bili ukinjeni varnostni okrepi, varnostna situacija se je tudi izboljšala, ogromno smo vložili v varovanje naših meja, v boji proti terorizmu. Uh, Tunizija je nekaj vrste pionir v boju proti terorizmu in imamo ogromno ekspertize na tem področju. Sicer res je, da ni uh, ničnih tveganj v drž vsaki državi članici lahko, oziroma v vsaki državi po sveti lahko teroriste dare. To smo videli v Bruslju kot v Parizu. V Tuniziji smo od leta 2015 zdaj na srečo pač zgradili nek uh, sistem, varnostni sistem, ki je preprečil uh, napade, kakršnokoli napad od leta 2015 do danes. Kot rečeno, pa tveganje vedno obstaja grožnje obstajajo. Vračanje tujih borcev vsekakor predstavlja dodatno tveganje. Imamo tudi kar nekaj zakonodaje pravnih aktov, s katerimi se lahko borimo proti temi pojavi. Leta 2015 smo sprejeli tudi zakon o boju proti terorizmu in pranju denarja, zdaj imamo torej pravni okvir za ukrepanje v teh primerih ob spoštovanju človekovih pravic. Toliko glede eh, gospodarstva, kot rečeno, pač eh, se je gospodarstvo zopet zagnalo v Tuniziji, turizem je zopet zaživel, tudi kmetijstvo. Upamo, da bo gospodarska rast leta 2018 3 odstotkov. Te 3 odstotke, šest let, prvi šest let po revoluciji je bila gospodarska rast samo en odstotek na leto. Potem pa še te črne liste, črni seznami. Včasih eh, tega vprašanja naši evropski partner, eh, pa partneri ne eh, razumejo. Najprej seznam GAFI, tu so nas skoraj da črtali sezname in upam, da bo Tunizija vzena, vzeta z črnega seznama za GAFI, novembra morda, kar zadeva kodeks ravnanja, pa nas ni več na črnem seznamu in upam, da bomo tudi odstranjeni sivega seznama do konca letošnjega leta. Včasih se zaradi teh vprašanj pojavi ogromno nerazumevanje, tudi v Tuniziji, v Tuniziji vsi smo navač. Uh, namreč mnenje, da je Evropska unija naš najpomembnejši strateški partner. Glede strateškega partnerstva smo zelo zadovoljni, da imamo danes dokument s strateškimi prioritetami eh, od leta 2018 do leta 2022. E, eh, moramo pa razmišljati tudi o obdobju po letu 2020. Pred revolucijo nam je Evropska unija očitala, da ni dovolj demokracije v Tuniziji. Danes demokracija je, to je zelo pomemben korak naprej. Uh, in mnenja smo, da bi morali z Evropsko unijo imeti, imeti privilegiran odnos, tesen odnos, vredno bi morali oblikovati nov status za sodelovanje z Tunizijo. Obstajajo še drugi zelo pomembni izzivi za Tunizijo. In tu je treba upoštevati dva parametra. Sicer asimetrija, mi smo še vedno država v razvoju, v primerjavi z Evropsko unijo. Prav tako pa moramo kakršnekoli sporazume podpisovati eh, postopno. Kar zadeva varnost, eh, kot rečeno, imamo ogromno ekspertize na tem področju, pripravljeni smo bolj tesno sodelovati z evropskimi državami, sodelovanje bi lahko še izboljšali po našem mnenju, zlasti kar zadeva izmenjavo obveščevalnih podatkov in informacij. Pa še ena zadeva bi želel omeniti in sicer odprto ne bo. Tunizija je uložila ogromno dela to, da bi podpisali sporazum za odprto nebo, zdaj pa je žogica na evropski strani. Potem vem, da vas skrbi tudi um, Svetovni denarni sklad, Svetovna banka. 23. marca smo dobili pozitivno oceno uh, Svetovnega denarnega sklada. Pripravlja se še ena revizija in sicer meseca junija in mislim, da bomo lahko eh, potrdili, da bo eh, Tunizija nadaljevana z izvanjem ključnih reform. Najprej želimo eh, reformirati javna podjetja, javno administracijo, javno upravo in pa um, naš sklad za kompenzacije. za Tunizijo ta sporozum z MDS-om izjemno, izjemno pomemben korak. Ne sme se pa zgoditi to, da bi zahteve sklada upočasnile rast v Tuniziji. Te zahteve ne smejo upočasniti tega zagona, kateremu smo trenutno eh, priča v Tuniziji. Računali bi tudi pač na evropsko pomoč pri teh vprašanjih zato da bi bil slišen pač ta glas eh, mladih demokratov v Tuniziji. Želim potrditi, da si Tunizija želi tesne vezi z Evropsko unijo, to je naša politična odločitev, ki jo lahko danes samo potrdim. Pripravljeni smo to izvajati tudi v obliki konkretnih aktov, naprimer sporazum eh, za odprto nebo in tako naprej. Nažalost pa ni dovolj nekih komunikacij glede naših, eh, našega sodelovanja z Evropsko unijo. Mislim, da bi to lahko zares dali v spredje, naprimer eh, pomoč, ki jo Evropska unija namenja Tuniziji. Pogosto se tega ne zavedamo dovolj v Tuniziji. Vedeti pa morate, da. Eh, Tunizija deli z Evropsko unijo ključne vrednote človekove pravice, dostojanstva in tako naprej. Za Tunizijce so te soboščine izjemno pomembne, poti nazaj pravzaprav ni za eh, naše državljane, ki zdaj živijo v sobotnem ozračju, je nespremljivo, da bi se vrnili katakoli v diktaturo. Skratka, želim podariti, do kakšnih korenitih sprememb je prišlo v Tuniziji pred sedmimi leti, je bila Tunizija diktatura, pravzaprav despot nam je vladal. Danes pa je Tunizija prava demokracija, samo eno uro stran od Evrope. Skratka, Tunizija kot demokratična država obstaja, se razvija vsak dan. Kot, rečemo, kot rečeno, bomo imeli lokalne volitve, ki uh, bodo ukrepile to mlado demokracijo. Mislim, da je prav, da se uh, eh, ulaga v Tunizijo tudi v tem gospodarsko gledano težavnem obdobju. In tu računamo naše evropske partnerje. Hvala. Merci bien. Thank you so much. Najlepša hvala, hvala za te uvodne pripombe. Tako, sedaj pa začnemo z izmenjavo mnenj. Če se strinjate, bi besedo dal kolegom, ki bodo zastavili vprašanja in morda lahko takoj odgovorite na ta vprašanja. Najprej Arno Dažo, izvolite. Prezident. Monsieur le chef de gouvernement, merci. Hvala, gospod predsednik vlade, najlepša hvala, ker ste danes z nami tu v odboru. Zagotav, zagotovim vam lahko, da je Tunizija za naš odbor izjemno pomembna, ogromno misij smo že organizirali, kar nekaj kolegov eh, je spremljeno tranzicijo v Tuniziji. In mislim, da ne bi smeli pač preveč pritiskati v to smer, da bo Tunizija postala nek zgled. Ne, vi morate delati najprej v korist svojih državljanov in uh, mi včasih malce preveč pričakujemo, da bo Tunizija postala nek eh, zgled za regijo. Ogromno specifičnosti imate v Tuniziji, ki so zelo dobre, ampak uh, veliko dela imate že tako in tako s tem, da se zagotovi uspeh tranzicije. Uh, Um, izpo, izpostavili ste gospodarsko situacijo, to smo slišali in si zabeležili, ampak še enkrat pa bi želel omeniti tudi uh, situacijo na področju varnosti. Pripričan sem, da lahko zadeve še izboljšamo, kar zadeva sodelovanje na tem področju med Tunizijo in Evropsko unijo, zlasti kar zadeva boj proti terorizmu, kar zadeva reforme varnostnega sektorja. Evropska unija ima tudi poseben program za to. Sicer izvajanje ne poteka ravno najbolj gladko. Me zanima tudi, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Res pa je, da eh, ogromno sodelujete na področju varnosti tudi bilateralno s državami članicami Evropske unije. To se ne izključuje. Ampak mislim, da bi se res lahko poglobili naše odnose in pa sodelovanje na tem področju. Potem drugo vprašanje. Omenili ste težavo um, tujih borcev, ki se zdaj vračajo iz Iraka, Libije in Sirije. Tunizija je imela ogromno državljanov v teh eh, žariščih, bojnih žariščih in zanima me, če veste približno, koliko tujih borcev se bo vrnilo oziroma ali se bodo odpravili raje morda na druga bojišča. Najlepša hvala. Želite odgovarjati takoj ali naj eh, poslušamo nekaj vprašanj, pa boste potem odgovarjali. Skupaj v redu, še štirje kolegi imajo tukaj komentarje. Naslednji bo v eh, imenu GUE spregovorila gospa Vržej. Euh, ja, najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Tule sem. odlično vas je videti tule, odlično in zanimivo vas je bilo poslušati. Nažalost se nismo srečali, ko smo zadnjič obiskali uh, Tunizijo in glede tega se zares opravičujem. Strinjam se s tistimi, ki so mnenja, da moramo pomagati Tuniziji zlasti uh, s tem, da jim pomagamo v, tem, v tej tranziciji. Tu pač počnemo, kar lahko. Slišali smo, da bodo potekale kmalo tudi lokalne in občinske volitve. Tam bomo tudi prisotni mi s kolegom Fabijo Kostenom. Povedali ste, da boste imeli občinske in lokalne volitve, ampak zanima me, kakšne bodo pristojnosti lokalnih skupnosti in občin. Torej, zanima me, kako bodo te pristojnosti razdeljene. Potem uh, drugo vprašanje, ta teroristični seznam. To ste omenili že sami, ampak zanima me, če uh, se je začela tudi izvajanje obljub, kar zadeva ta teroristični seznam. Potem pa, kar zadeva prostotrgovinski sporazum, mi, oziroma se nekateri v tej hiši bi želeli, da bi imeli partnerski sporazum, ne pa samo uh, prostotrgovinski sporazum. Mi smo izpostavljali, kako nevaren zna biti ta sporazum za tunizijsko kmetijstvo. Zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Imam pa še dve vprašanje. Prejšnji teden sem sprejela tudi eh, ribiče iz Arzisa in njih skrbijo zlasti kvote za tuno. Tako da, če imate kakršne koli odgovore v zvezi s tem, potem, kar zadeva mobilnost, me zanima, če, trenutne, če so trenutna pogajanja uravnotežena in ne preveč enosmerna ne gre samo za ponovni sprejem eh, državljanov, ki so Tunizijo uporabljali kot tranzitne države. Zares eh, dobivate več vizumov tudi v Tuniziji, to me zanima. In potem še zadnja zadeva, omenili ste človekove pravice, da, naredili ste kar nekaj napredka, obstajata pa še dve vprašanji. Najprej mučenje potem policijsko nasilje. Tu obstaja še kar eh, nekaj napredka, ki ga morate opraviti, prav tako pa me zanima morda malce več podrobnosti glede komisije za eh, resnico in dostojanstvo. Veliko polemičnih izjav smo jih slišali v zvezi s tem. To je pa tudi vse, gospod premijer. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Prosim, da se omejite na največ tri minute. Sedaj pa za EKR, gospod Jurek. Eh, merci, monsieur le premier ministre, eh, eh, merci de vos informations. Parce... Najlepša hvala. Tule sem. Res je, da je Tunizija Evropi zelo blizu, tako politično kot geografsko, ampak imam par konkretnih vprašanj. Prav kot prvo, obvestili so nas, da je vedno več eh, nezakonitega priseljevanja v Tuniziji. Govori se tudi o vedno več eh, nezakonitih migrantih, ki so tunizici, ki so tunizijski državljani. Tako da me zanima, kako vi gledate na eh, to nezakonito priseljevanje tunizijskih državljanov. Potem kot drugo, Institut Open Doors nas je obvestil o nestrpnosti v odnosu do um, kristijanov, ki so se spreobrnili. Bi lahko povedate, lahko poveste kaj več v svezi s tem? Sicer ne gre za neko zakonsko diskriminacijo, ampak za nestrpnosti v družbi. Zanima me, če so tisti, ki se odločijo, da postanejo katoliki, kristijani, če so potem zavarovani v tunizijski družbi. Hvala. You, Hvala lepa za zelene, gospod Mačelezi. Euh, Najlepša hvala. Par vprašanj imam. Tunizija za nas ni samo sosed, ampak tudi pomemben zaveznik. Zlasti v trenutni situaciji. Tunizija je namreč edina država Malegreba, ki eh, izvaja demokratične reforme, ki je na poti v demokracijo. Zato nas včasih šokira, ko določene države članice Evropske unije Tunizijo obravnavajo kot samo še eno državo, ne pa kot državo, ki je v procesu demokratične tranzicije. To traja kar nekaj časa. V, sam sem španec in vemo, kako dolgo časa traja tranzicija v a, eh, demokracijo. Pravzaprav pri nas nikoli ni bila končana, ampak lahko vas glede tega posem podprem. A, eh, slišali smo, kar ste povedali glede komisije za resnico in dostojanstvo, ampak zanima me, če bo prišlo tudi do kazanskega a, eh, pregona tistih, ki so delovali pod a, prejšnjim režimom in kako. A, um, kakšno odškodnino boste namenili za eh, žrtve. Glede prostotrgovinskega sporazuma se strinjam z vami, da potrebujemo več simetrije in postopnost. In zanima me, kaj vi mislite o tem? Bi lahko tudi ta prost, prostotrgovinski sporazum deloval v okrilju sporazuma iz Pariza? Mislim, da bo veliko lažje na ta način zagotoviti izid eh, pri teh pogajanjih, ki bo spoštoval okolje. Pa še nekaj, eno vprašanje povezano z energijo. Eh, sicer pač vemo, da imamo sporozum iz Pariza glede podnebja, ampak zanima me, če vam bo uspelo razogličiti Tunizijo in kakšen rok predvidevate za to. Pa še eno okoljsko in gospodarsko vprašanje glede fosfata fosfat je zelo pomembna surovina in industrija za Tunizijo. Pri nas spreminjamo tudi nivo kadmija, ki je sprejemljiv. Zeleni želimo kar se da nizke stopne kadmija v fosfatih, zato da, bi, zato da bi zavarovali zdravje in okolje. Zanima pa me, kaj počne vaša industrija, zato da bi šla podobno smer kot v Evropi s temi spremembami. Hvala. Thank you. We come to... Hvala lepa. Sedaj pa še zadnji tri govorci in najprej gospod Kastaldo, izvolite. Eh, najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala tudi vam, predsednik vlade. V veliko čast in veselje nam je, da vas lahko sprejmemo danes tu v našem odboru za zunanje zadeve. Večkrat mm, sem povedal, da kako pomembna država je uh, Tunizija v tej regiji. Pozdravljam vse zakonodajne in eh, ustavne reforme, ki ste jih izvedli in uh, ki ste jih omenili že danes. Sam bom imel tudi čast, da bom predsedoval tej uh, misiji, opazovalni misiji, ki jo bomo poslali tja za uh, lokalne volitve. In v zvezi s tem imam par vprašanj za vas. Lani je prišlo do blokade neodvisnega volivnega organa, tudi predsednik tega organa je odstopil, zanima pa me, če se je ozračje izboljšalo. Zanima me, Če lahko pričakujemo, da bodo pravilno izvedeni vsi volilni in predvolilni postopki. Zanima pa me tudi, kakšen politični učinek bodo te volitve imele na nacionalni ravni. Res je, da so to lokalne volitve, ampak potekale bodo v vseh mestih, v vseh lokalnih skupnosti naenkrat. Tako da bodo različne politične sile poskušale rezultate nekako tolmačiti tudi na nacionalni ravni. Še eno vprašanje pa imam, ki je povezano z Libijo. Libija je šla ravno v obratno smer, pač vi ste izjemno pozitiven primer, eh, zares ste se angažirali na politični in pravni ravni, zdaj vas čaka še veliko dela na področju gospodarstva in družbe, ampak po drugi strani pa imamo Libijo, ki je šla v drugo smer, pa tudi general Haftar je slabega zdravja, tako da me zanima, kakšno je vaše mnenje glede tega, kako bi lahko situacija v Libiji vplivala tudi na vas. Vem, da ste uvedli ogromno sprememb glede nadzorovanja meje, kar zadeva črne sezname, pa tudi mi upamo, da bodo vsi obljubljeni postopki izvedeni za to, da bo Tunizija vzeta z teh črnih seznamov. E, končal pa bi z pozitivnimi podatki in sicer 48 kandidatov na volitvah je ženski in 30 pa mladi, pa mladi državljani. To je odlično. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa Mihajl Galer. Hvala lepa. Govoril bom nemško, tako da si nadalim te slušalke. <laughs> Okay, uh, Najlepša hvala in eh, dobrodošli, gospod uh, predsednik vlade. Veseli me, da ste obiskali naš odbor tik pred lokalnimi volitvami. Na tretjem kanalu verjetno slišite tolmačenje. prosim, da um, resetirate moj čas govora, tako da lahko začnemo od začetka. Torej, najlepša hvala in dobrodošli v našem odboru. Zahvaljujem se vam, da ste nas obiskali tik pred lokalnimi volitvami. Jaz sem bil prvi uh, glavni opazovalec Evropske unije pri volitvah uh, Ustavne skupščine leta 2011. Veseli me, da ste končno organizirali tudi lokalne volitve, kljub temu, da je bila tukaj precejšnja zamuda. Že leta 2011 smo podali eno izmed eh, priporočil in sicer, eh, da lahko tudi vojaki in policisti glasujejo. To ste tudi upoštevali, kar se mi zdi pravilno in vsekakor zelo normalno. Dopolnil bi to, kar je povedala gospa Veržija, namreč kar se tiče pristojnosti lokalnih oblasti in tudi eh, vprašanje, koliko finančnih sredstev bodo te oblasti dobile. Morda bi lahko izkoristili to trenutno preoblikovanje na upravni ravni kot eh, v bistvu ene izmed strukturnih reform. Namreč eh, centralna uprava je problematična in na tak način, ko bi prenesli pooblastila na nižjo raven, bi v bistvu lahko prenesli tudi nekaj uslužbencev na lokalno raven, na tak način pa bi lahko vsi delovali bolj učinkovito. Tunizija je na črnem seznamu tudi zaradi pomankljivega sodelovanja um, med različnimi upravnimi organi na različnih ravnih. Te lokalne volitve lahko izkoristite za bolj učinkovito upravljanje. Še eno vprašanje glede dedovanja in prava na področju dedovanja. To ste omenjali in zanima me, kakšni bodo rezultati. Ali bo to pomenilo, da bodo ženske in moški izenačeni pri eh, pravicah dedovanja? Ali to pomeni, da bodo eni lahko se odločili za civilno pravo, ko gre za vprašanje dedovanja, drugi pa bodo se odločili za muslimansko pravo pri dedovanju? Kako bo s tem? Pa še nekaj glede vračanja tistih, ki so osumljeni terorističnih dejanj, ki so sodelovali pri džihadu. Tudi v posameznih državah članicah imamo težave z izročitvijo tunizijskih državljanov, ki se nahajajo v naših državah. Tukaj obstajajo težka postopkovna vprašanja in zanima me, ali ste že razrešili to težavo. Pa še zadnje vprašanje zanima me, ali lahko bolj specifično pojasnite, kako je z številom turistov. Omenili ste, da je trend pozitiven, referenčno leto je 2010 in zato me zanima, kako, kakšna je situacija sedaj v primerjavi z letom 2010. Prepričan sem, da se bo veliko evropejcev vrnilo v Tunizijo in pomagalo pri gospodarskem razvoju. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa še kolega Milan Mon, izvolite. Bienvenido, señor primer ministro. Hvala, pozdravljen, gospod premijer. Prva se moramo pravičiti, zato ker sem zamudil na tole zasedanje. Bil sem namreč na odboru za ribišo, tako da bo, me boste gotovo razumeli, da se razprave uh, zavlečejo. Mislim, da ste bili tudi sam minister za ribišo pred parim leti. No, zdaj pa k stvari. Želel bi Eh, izraziti, se zavedamo, kakšen napredek je bil upravljen v Tuniziji, tudi, turist, eh, eh, tudi terorizem je resna grožna, ampak mislim, da ste postali zgled za celotno regijo. Tako da bi zarejo, želel te napredke, napredke zares toplo pozdraviti. Omenili ste tudi poseben uh, statut za sodelovanje EU-Tunizija. Kaj točno želite uh, vi ste že v postopku teh uh, sosedskih odnosov z Evropsko unijo že kar nekaj let, ampak zanima me točno, kaj uh, ste imeli v mislih. Na prejšnjem plenarnem zasedanju smo sprejeli tudi uh, resolucijo o temi sosedske politike in o finančni arhitekturi za leto 2020. To Inštrument za sosedsko politiko je izjemno pomemben in Tunizija ima dostop do tega inštrumenta, pravzaprav ima ogromne koristi od tega. Prav tako pa me zanima, kakšne so številke glede turizma in ali, je, ali so možne tudi tuje naložbe v Tuniziji. Povedali ste, da je, da je bilo zaposlovanje ena izmed glavnih zahtev uh, revolucije in zanima me, ali so možne uh, tuje naložbe v turizem. Potem pa še nekaj priseljevalni tokovi uh, Tunizija. Evropska unija. Imate kakršnekoli težave na tem področju in zanima me, kako izvajate tudi partnerstva o mobilnosti, v okviru katerih imajo tunizijski znanstveniki in mladi možnost, da se uh, podajo v Evropsko unijo. Hvala. Right, Tako, najlepša hvala, spoštovani kolegi, za ta zanimiva vprašanja in za vaše komentarje. Izvolite, gospod Šahed, imate 10 do 15 minut časa, da odgovorite na ta vprašanja. Ja, ja to torej je bila razprava bolj težavna kot v tunizijskem parlamentu. Prav, najlepša hvala za ta vprašanja. To je za nas tudi priložnost, da pojasnimo določene zadeve, ki včasih eh, niso zelo jasno razložene v medijih. Zavedamo se tudi, da ne komuniciramo morda dovolj dobro glede tega, kaj, kaj se dogaja v eh, Tuniziji. Tako da bomo poskušali podati bolj korektne in točne informacije. Več tem je bilo načetih. Najprej varnost. Začel bom z varnostjo. Res je, da imamo posebno program za sodelovanje na področju varnosti z Evropsko unijo. Včasih je seveda lažje bilateralno sodelovati z državami članicami kot z Evropsko unijo. To drži, priznam. Kar zadeva ta program, pa mislim, da je prišlo do manjše blokade, ki bo pa odpravljena a, čez a, nekaj dni. Glede tega, koliko tunizicov je odšlo na bojišča v Sirijo, Afganistan in tako naprej sicer vidimo ogromno številko z tem, ampak v Tuniziji smo jih našteli malce manj kot 3000. To je številka, torej, do katere smo prišli. In vsak dan to številko tudi ažuriramo. Ogromno jih je umrlo v teh konfliktnih območjih, nekateri so tudi v zaporih. Poskušamo tudi, kot rečeno, redno posodabljati te sezname, in zagotoviti, da razpolagamo s točnimi informacijami. Vem, da evropske države zares skrbi to vprašanje vračanje tujih borcev, teroristov. In kot rečeno, smo leta 2015 v Tuniziji izglasovali zakonodajo glede boja proti terorizmu in uh, pranja denarja, In ta misija Gafi, ki je prišla v Tunizijo, je prišla pred tem, ko smo izglasovali to zakonodajo, tako da ko so pripravljali oceno za Tunizijo, niso upoštevali te zakonodaje. Ta zakon predvideva, da če tunizijski državljan sodeluje v turističnih skupinah v tujini, da se ga ne mudoma retira, ko pride na letališče v Tunizijo. Ampak tu moramo biti zelo previdni, zato ker opazujemo, pač, da se vračajo tuji borci v Libijo. V Mosulu in Siriji bil Daješ poražen in zdaj prihaja do teh vračanj, ki tudi nas v Tuniziji skrbijo, tako da se zavedamo, da je varnostno vprašanje za nas v Tunizi zelo pomembno. To je pomemben aspekt tudi, kar zadeva naše sodelovanje z Evropsko unijo. Enkrat sem rekel, da Tunizija veruje južno mejo Evropske unije, tako, kar zadeva terorizem. Tu gre spostaviti zlasti situacijo v Libiji. Napadi v Manchester, Manchesteru so bili verjetno pripravljeni v Libiji. Tako da moramo pač eh, skrbno gledeti na tem vprašanju. Mi imamo 500 km meje z eh, Libijo, z Nemčijo. Zdaj sodelujemo glede elektronskega nadzora meje med Tunizijo in Libijo. Mi smo ena izmed redkih držav, ki je postila mejo z Libijo odprto, zato ker imamo bratske vezi, ki nas povezujejo eh, z državljani Libije. Ampak ja, drži, vračanje tujih borcev je resen eh, problem mi poskušamo se proti temu boriti z zakonodajo. Eh, skratka, moramo biti pa zelo previdni, tudi kar zadeva infiltracijo. Je pa to pač še, en, še ena dodatna grožnja, ki jo moramo upoštevati na področju terorizma. Jasno pa je, da ima izključno varnostni pristop svoje omejitve. To smo opazili in poskušamo zdaj se te grožnje lotiti večplastno poskušamo več ulagati tudi v izobraževanje, v mlade, v kulturo, zato da bi preprečili to, da bi se mladi odločili za terorizem. Imamo tudi nacionalno strategijo za boj proti terorizmu, ki temelji na več stebrih. Imamo tudi kulturni stebr, izobraževalni stebr, stebr za mlade. Pogosto so mladi, ki izgubijo kakršnokoli upanje, tisti, ki se odločajo, bodi si za nezakonito priseljevanje ali pa terorizem. Glede tega, kar se je zgodilo v Evropi, moramo biti jasni. V Evropi je prišlo do pač terorističnih napadov in grožnje obstajajo posod. Tudi kibernetski napadi, so se zgodili v Nemčiji, naprimer tunizijski državljani, ki je zagrešil v Nemčiji leta 2011. In ko je odšel iz Tunizije leta 2011, se na niti sanjalo ni, da bo to terorist. Zato, ker je bil samo majhen prestopnik, potem pa se je radikaliziral v Evropski uniji. Tako da eh, se ta dinamika grožen vedno spreminja, zaradi česar je sodelovanje na področju terorizma izjemno pomembno. To so globalne grožnje, ki pa se skozi spreminjajo in obstajajo posod. Zato je treba zares poglobiti naše sodelovanje na področju a, varnosti, tudi kar zadeva izmenjavo informacij. Potem a, občinske volitve. Občinske volitve so zelo dolg proces pri nas. Tri pomembne gradnike smo vzpostavili. Najprej smo morali administrativno Eh, razdeliti državo. Ena tretjina vseh državljanov sploh prej ni živela v nobenih občinah. Tako da smo morali najprej razdeliti eh, ozemlje Libije na več občin, zato da bodo vsi imeli dostop do občinskih storitev. Eh, to je bilo zelo daljnosežno delo, skratka, da smo razdelili Tunizijo v administrativne enote. Potem drugo vprašanje, volilna zakonodaja. S to smo zagotovili, da imamo ogromno kandidat žensk in invalidov, potem imamo še tretje vprašanje in sicer, kakšne bodo pristojnosti regij in občin. To je zelo, zelo pomembna razprava, ki trenutno poteka v tunizijskem parlamentu. Sicer, kakšne pristojnosti bodo imeli regije? Prej ste omenili še dva velika izziva pri decentralizaciji. In sicer več bo treba vlagati v regije, tako kar zadeva človeške vere, kot kar zadeva finančne vere. Zato, ker trenutno regije niso finančno in kadrovsko avtonomne. Tako da bosta to še dva velika izziva pri tem postopku decentralizacije. Ta postopek je kar zastroj, z, z, zastrašujoč, po pravici povedano. Mi smo vedno imeli centralizirano oblast, zdaj pa poskušamo oblast decentralizirati. Ta proces bo trajal več let. Vem, da v evropskih državah poteka podobna razprava. Belgijski kolega pač je povedal, da razprava o decentralizaciji v Belgiji traja že več kot 30 let tako da tudi mi ne a, pričakujemo m, mm, kratkih postopkov. Potem a, e, olivno olje. Ja, prosili smo za dodatne kvote od Evropske unije, zato ker je olivno olje, olje zelo pomemben proizvod za a, Tunizijo. Mi smo pač. A, podali to prošnjo Evropski uniji, ne gre pa tu za neko kupčkovanje, pač, e, da bomo popustili tam, zato da bi dobili več kvot. Uh, Kar zadeva prosto trgovinski sporazum, kot rečeno, smo angažirani tudi na tem področju, ampak eh, tu hkrati poteka paralelno ogromno postopkov. Gospodarstvo je zopet eh, zaživelo, javne finance so pod eh, pritiskom zaradi tega, kar se je zgodilo po revoluciji, vlade po revolucije so morale zaposlovati ogromno novih kadrov, zdaj pa smo omogočili tudi prostovoljno upokojitev teh novih funkcionarjev, potem pa je tu še prostotrgovinski sporazum in ja, odkrito lahko povem, da nekatere organizacije, civilne družbe to skrbi. Z njimi smo začeli tudi dialog, zato da jim razložimo, da je ta sporazum priložnost za Tunizijo, če um, bomo upoštevali določena načela, kot so simetrija in eh, postopnost. Res je, da naša gospodarstva niso simetrična, niso primerljiva, tako da potrebujemo malce več časa za to. Eh, je pa EU glavni partner Evropske unije. Več kot 70 odstotkov vse trgovinske izmenjave imamo z Evropsko unijo. Več kot 250 podje evropskih podjetij trenutno posluje v Tuniziji, tako da je to za nas, oziroma Evropska unija, za nas izjemno pomemben partner in prostotrgovinski sporazum bi bil nek normalen okvir za naše izmenjave. Potem še eno vprašanje, ta komisija za resnico in a, dostojanstvo. Samo zato, ker bo komisija prenehala delovati, še ne pomeni, da bomo prenehali uh, z našim delom, da poskrbimo za pravice na tem področju. Ampak to je odločitev uh, predstavnikov ljudstva. 31. maja se bo, uh, ta, se bo zgodba ta, te komisije končala. So pa naši poslanci se pač odločili tako. Ampak to še ne pomeni, da bomo končali z delom na tem področju, poslanci pa so za to glasovali, zato, ker so ocenili, da je komisija izšla iz te svoje pristojnosti, da je šla svoje poti. Ogromno različnih postopkov trenutno potekajo, ki so povezani z revolucijo, pač odškodnine in tako naprej. In danes želimo najti nek mehanizem s pomočjo katerega se bodo tunizici lahko sprijaznili s preteklostjo, da bo prišlo do sprave. In ta postopek, ki ga je komisija že sprožila, in pa vsa priporočila komisije so bila predložena, predložena tudi vsem sodnim organom za to, da leti obravnavajo posamične primere. Potem turizem. Kot veste, je prišlo do treh terorističnih napadov leta 2015. Cilj je bil oziroma tarča je bil zlasti a, eh, turizem. Danes je polovica vseh turistov v a, eh, Tuniziji a, eh, iz sosednjih držav, iz a, Tunizije, iz Alžirije in tako naprej. Več kot dva milijona Alžircev prihaja v našo državo na počitnice. A, Zdaj, ko smo odpravili eh, varnostne ukrepe, pa so se vrnili tudi evropski turisti. Leta 2017 je prišlo v um, Tunizijo uh, eh, 7 milijonov turistov, 3 uh, eh, milijone iz Alžirije, 2 milijona iz Evropske unije, zlasti iz Italije in Francije. Naslednje leto, oziroma letos pa pričakujemo 8 milijonov turistov, tudi več evropejcev ki se bodo vrnili zlasti zaradi tega, ker je um, varnost zdaj uh, boljša zagotovljena. Ker zadeva nezakonito, nezakonito priseljevanje, to je povezano tudi uh, situacijo v Libiji. Prišlo je do vala priseljencev, ki smo ga poskušali zaiziti. Ker zadeva mobilnost, tu smo odprti za kakršnokoli možno sodelovanje, tudi ker zadeva uh, ponovni sprojem in za dodatne kvote za tunizijske državljane. Mislim, da se tunizijski državljani vedno dobro vklopijo v uh, nove družbe. Danes imamo v. Uh, Tuniziji tudi ogromno priseljencev, ki pomagajo pri izgradnji naše države. Glede razogličenja pa zares ne moram odgovoriti na ta vprašanja, to je za me preveč zakomplicirano vprašanje. Aha, policijsko nasilje. Slišal sem vprašanje glede mučenja. Ja, res je, da do tega prihaja. Odprli smo administrativne preiskave. Vsakič, ko pride do to vrstnega uh, eh, incidenta, eh, se policista tudi aretira in da je v zapor. Ta tranzicija iz, demok- iz uh, uh, diktature v demokracijo je dolg proces. Vsi se učimo, tudi policija. In tudi policija se sooča z novimi izzivi, naprimer boj proti terorizmu in nove oblike ekstremizma in terorizma. Opažamo pač te teroristične pojave in smo zelo previdni na tem področju in poskušamo zagotoviti, da tudi policijske dejavnosti potekajo ob spoštovanju človekovih pravic. Ampak na koncu želim še enkrat izpostaviti, do kakšnih radikalnih sprememb je prišlo v uh, Tuniziji. Španija, mislim, da je šla skozi podobne spremembe. In šele sedem let je menilo od uh, naše revolucije. Uh, Tunizija pa kot država obstaja že 3000 let. Nažalost, uh, so se pač eh, tem demokratičnim izzivom pridružili še varnostni izzivi. Mi nismo nikoli veliko vlagali v vojske, zato ker imamo dobre odnose z vsemi sosedami. Ampak danes se Tunizijo napada točno zato, ker je demokracija in mislim, da je prišlo zares do radikalnih korenitih sprememb prosimo Evropsko unijo za podporo in pomoč pri tej mladi demokraciji. Tu ne gre samo za Tunizijo kot tako, Tunizija je tudi geostrateško, geostrateško izjemno pomembna. E, Tunizija brani pravzaprav iste vrednote kot vi v Evropski uniji. Mladi so se pri nas odločili, da, bo, da želijo e, živeti svobodno v demokraciji. To je zelo pomemben aspekt. Tudi civilna družba je pri nas aktivna, ženske so tudi pri nas svobodne, imajo poseben status. Poskušamo zagotoviti, da mm, so enakopravne glede plač. Nam še kar nekaj dela ostaja, kot rečeno, smo izglasovali tudi novo zakonodajo za preprečevanje nasilja nad ženskami, je pa pred nami ogromno izzivo, to je res. Menimo pa, da mora Evropska unija stati ob strani Tuniziji v teh težkih časih. Vem, da je čas omejen. Najlepša hvala, gospod Šajed. Ta drugi del ste rekli, da je kot v tunizijskem parlamentu. Odgovorili ste zelo podrobno na ta vprašanja. Naj vas obvestim še o tem, da namerava odbor AFET obiskati Tunizijo in Alžirijo in sicer od 16. do 20. julija. Ampak eh, natančnih datumov še nimamo. Če boste takrat prisotni, bomo z veseljem nadaljevali z izmenjavo mnen za vami. Želimo vam dober sestanek s predsednikom Tajanjem danes popovdne in eh, seveda varno pot naprej v Luksemburg in na nizozemsko, kjer boste imeli dvostranske pogovore s tema državama. Hvala, da ste si vzeli čas in ste z nami razpravljali o vprašanjih glede vaše države, ki je v našem odboru pomembna tema. Hvala tudi za odlično delo, ki ga upravlja vaš veleposlanik. Vedno z veseljem sodelujemo z vami. Torej, veliko uspeha še naprej. Spoštovani kolegi, malce smo pozni, tako da je najbolje, da kar nadaljujemo. Nadaljujemo s točko 16 na dnevnem redu. V našem odboru pozdravljam gospoda Nizarja Kajralo, namestnika iraškega zunanjega ministra. Dobrodošli v odboru za zunanje zadeve v veliko čast nam je, da vas lahko eh, gostimo v Bruslju. Gospod Kajrala, mislim, da ste pravočasno prišli v naš odbor. Namreč ravno včeraj smo razpravljali o sporozumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Irakom. Kot veste, mora Evropski parlament potrditi ta sporozum preko postane veljaven. Že včeraj smo slišali nekaj komentarjev glede Iraka. Zdi se, da obstaja kar nekaj napredka. Pred dvema mesecema so v Kovajtu gostili konferenco o rekonstrukciji Iraka 12. maja, pa boste imeli tudi nacionalne volitve. Z veseljem bomo prisluhnili vašemu mnenju glede napredka v vaši državi. V zadnjih letih je iraška vlada poskušala vzpostaviti boljše odnose z sosedami in eh, poskuša uravnotežiti odnose v regiji, kar je seveda zelo zapleteno. Zanima nas vaš pogled na prioritete zunanje politike Iraka in nasplošno, kako to eh, velja v regionalnem kontekstu. Izvolite, imate 10 do 15 minut časa, potem pa bomo imeli še razpravo z poslanci. Torej še enkrat dobrodošli in izvolite. Thank you very much. Uh... Hvala lepa. Res cenim priložnost, eh, da lahko pridemo v vaš odbor. Odnos med Irakom in Evropsko unijo je ena izmed prioritet pri naši zunanji politiki. Radi bi dolgoročno sodelovali in eh, ustvarjali dolgoročna partnerstva. Verjamemo, da je Evropska unija eh, najpomembnejši partner da zagotovi dobro prihodnost Iraka in prehod v demokratično prihodnost. Trudimo se vzpostaviti dolgoročno partnerstvo, ki bo tudi v prihodnosti uspešno. V Iraku smo v zadnjih letih dosegli kar nekaj uspehov. Postavili smo partnerstvo za mednarodno koalicijo, potem ko je Irak povedal, da se želimo bojevati proti Dašu in od eh, Združenih narodov smo prosili, da nam ponudijo vojaške svetovalce, podporo, vojaško podporo in tako naprej. Na terenu imamo dovolj eh, vojske in dosegli smo kar nekaj uspehov. Sedaj pa bi radi nadaljevali sodelovanje z mednarodno koalicijo, zato da bi odpravili korenine tega terorizma. Razumemo, da je kriza v bližnjem vzhodu problematična in da bo zato verjetno nastalo še več političnih skupin, tudi ekstremistov v Siriji, Jemnu in drugot. Mi pa želimo zagotoviti stabilnost v regiji in zato poskušamo vzpostaviti nekakšno eh, boljše sodelovanje z sosedami in tudi drugimi državami v tej regiji. Gre za velik izziv, ampak mi smo prepričani, da je pozitivno, da smo del takšnih zavezništev, namreč želimo pozitivno prispevati k varnosti v naši regiji. Zagotoviti želimo, da smo del tistih skupin, ki želijo razrešiti križe, krize v naši regiji. Vzpostavili smo dobre odnose z Iranom in Turčijo, kljub velikim izzivom in razlikam med nami. Pri pogajanjih uporabljamo mirovne načine, razumemo pa tudi to, da bo v naslednjih letih v tej regiji še veliko težavnih situacij, ne samo za Irak, ampak za celotno regijo in posledično tudi za Evropo. Prav zato želimo sodelovati z evropskimi državami in Evropsko unijo. To nam bo namreč pomagalo. Vzpostaviti želimo novi koncept naših odnosov. Namreč želimo si sodelovanja, ko gre za okolje, vodne vire, za trgovino, sodelovanje pri eh, naložbah in tako naprej. Z sosednjimi državami želimo skupaj vzpostaviti ponovno izgradnjo v Iraku. To namreč potrebujemo ne samo v osvobojenih območjih, ampak povsod v naši državi. Namreč do sedaj, od leta 1980, ni bilo vloženega veliko truda v ponovno izgradnjo države. Iraška vlada ima veliko odgovornost za to, da bi vzpostavila dobre pogoje za podjetja in da bi privlačila več tujih podjetij. To gotovo ne bo preprosto, glede na strukturne težave, ki še obstajajo. Ampak pri nas potekajo različni postopki. Iraška vlada sprejema dodatne odločitve, s katerimi želi vzpostaviti dobro poslovno okolje v naši državi. Evropa bi Iraku vsekakor lahko pomagala. Želeli bi si več delegacij Evropske unije v naši eh, državi, da bi v praksi na terenu videli, kakšen napredek smo ustvarili. Po mojem mnenju imamo v Iraku novo situacijo in prejšnje izkušnje več ne držijo, predvsem kar se tiče eh, razlik med posamečnimi etničnimi skupinami. Tudi volitve, ki prihajajo, bodo pokazale na to, kakšen napredek smo dosegli. To je verjetno začetek eh, nacionalnih politik v Iraku. Ni nujno, da bomo ves napredek dosedli že pri teh splošnih volitvah, bo pa to dober začetek, ki bo pomagal pri prehodu v demokratično ureditev v prihodnosti. Torej, ta prehod je zelo realističen in želimo si eh, mirovnega, mirnega prehoda na drugačno vlado. tudi kultura volitev je izjemno pomembna. Na ulicah Iraka lahko vidimo različne plakate kandidatov na teh splošnih volitvah. Potrebujemo pa podporo Evropske unije za to, da bomo spodbujali vladavino prava smo še vedno v bojih z teroristi, ne samo za Daješom, ampak že od leta 2003 se bojujemo proti teroristom. In usmeritev naših vladnih politik je takšna, da želimo spremeniti naša partnerstva, želimo si vzpostaviti stike z mednarodno koalicijo in z NATO, da bi lahko ti pomagali pri usposabljanju naših eh, vojaških sil, pa tudi naših eh, demokratičnih inštitucij. Grajenje zmogljivosti in podpora Evropske unije, ki jo dobivamo v zadnjem desetletju, je izjemno pomembna. Ta izgradnja zmogljivosti in usposabljanje je nekaj, kar v Iraku nujno potrebujemo in Evropska unija bi to lahko še naprej ponujala, še posebej na področju človekovih pravic, pravosodja in drugih eh, kritičnih področji, ko gre za ta politični prehod. cenimo to, da se je Evropska unija, unija zavzela za enotnost Iraka. Obstaja namreč velik izziv ne samo pri rekonstrukciji, ampak tudi na ravni lokalnih oblasti v Iraku. V interesu federalne vlade je to, da imamo vključujočo reprezentativnost. torej da so zastopane tudi politične manjšine. Zaradi tega smo prestavili lokalne volitve na naslednje leto, zato da bomo imeli več časa, da bodo ljudje v teh provincah lahko postali bolj aktivni. Pri splošnih volitvah vidimo, da bodo te res dobra priložnost za različne regije določene skupine so nasprotovale ustavi in uh, iraški vladi, ampak so sedaj spremenile svoje mnenje in sodelujejo pri volitvah. S tem smo zelo zadovoljni. Vlada želi pomagati razseljenim osebam, da se vrnejo v svoje domove. In tukaj smo dosegli dobre rezultate. To je velik uspeh ne samo za iraško vlado, ampak za celotno organizacijo, ki podpira Irak na svoji poti. Govorim predvsem o specializirani agenciji Združenih narodov, o Evropski uniji in drugih nevladnih organizacijah, ki so nas podpirale. Pred nami je še veliko izzivov, ampak eh, za bližnjo prihodnost imamo jasno vizijo in upamo, da bo ta prehod na demokracijo potekal v pravo smer. Najlepša hvala. Thank you. Hvala lepa, gospod minister, hvala za ta kratek, ampak eh, zelo natančen komentar. Sedaj imamo še, imamo še nekaj časa za razpravo. Besedo bi najprej dal kolegom, potem pa se lahko odzovete na njihova vprašanja. Najprej Arno Danžan v imenu EPP. Jelec. Hvala, gospod predsednik, hvala tudi vam, gospod minister, za eh, predstavitev. Irak je zdaj v bistveni fazi stabilizacije in upamo, da bo ta malce manj kaotična kot zadnjih nekaj let. Pripričan sem, da lahko Evropska unija odigra vlogo, svojo vlogo. Tole hvala za vaše vabilo, da se podamo v Irak. Mislim, da je zelo pomembno, da gre do predstavniki našega parlamenta v parlament. V eh, preteklosti smo poskušali že večkrat organizirati ta obisk, ampak si v končni fazi vedno eh, premislili. Kot ste povedali na koncu svojega govora, je vprašanje upravljanja v ozemljih, ki jih je osvojila islamska država, ključno. Vprašanje upravljanja tam je ključno za to, da uh, se zagotovi stabilnost in prepreči vrnitev teh skupin. Imam pa tudi vprašanje glede mesta Evropske unije. Zlasti na področju varnosti povedali ste, da je to eno izmed možnih področji za sodelovanje in da tam pričakujete sodelovanje Evropske unije. Ampak zanima me, kakšno vlogo bi lahko imeli? A nimajo te vloge že Iran in ZDA? da omenim samo dve veliki državi, ki imata ogromno vpliva v Iraku. Zanima me, če res mislite, da je tudi nekaj mesta za nas, ti dve državi zasedata ogromno mesto na področju varnosti. In zanima me, kakšno vlogo bi lahko Evropska unija igrala na tem področju. Hvala. Merci à nos agents. Hvala lepa. Boste kar tako odgovorili, gospod minister? Najlepša hvala. Hvala za to vprašanje. Gre za zelo pomembno vprašanje. Ena največjih skrbi naše vlade je to, kako bi lahko ustvarili boljše pogoje v osvobojenih območjih, predvsem kar se tiče rekonstrukcije in ustvarjanja novih delovnih mest. priložnosti želimo dati ljudem, ki so brezposelni, na tak način, da bi privabili podjetja in nove naložbe. Ena izmed najbolj realističnih možnosti za rekonstrukcijo je po našem mnenju to, da pridobimo naložbe. Iraška vlada je pridobila nekaj sredstev za postopek stabilizacije in za to, da ponovno vzpostavimo različne vladne storitve v teh območjih. potrebujemo tudi eh, pomoč tujih podjetij, zato da izgradimo javne infrastrukture, kot, je, kot so šole, bolnišnice, ceste, avtoceste in tako naprej. Vloga, vloga Evropske unije tukaj je kritična. Namreč eh, ni veliko drugih držav, ki bi lahko tukaj pomagali, niti ZDA. Če govorimo o izgradnji zmogljivosti in o usposabljanju to Evropska unija v Iraku že počne, predvsem na področju človekovih pravic in v spodbujanju vladavine prava, namreč Evropska unija svetuje iraški vladi. Takšna pomoč je izjemno pomembna. Evropska unija pomaga in podpira države v politični tranziciji in to počne že mnogo let skozi zgodovino. Mislim, da druge države nimajo teh izkušenj in teh možnosti. Pred kratkim je Evropska unija v Irak poslala ekipo, ki bi nam pomagala pri varnostnih reformah. Evropsko, torej iraško vlado, iraško vojsko in naše varnostne organizacije podpirajo pri varnostnih reformah, s katerimi bi lahko imeli dodatne strategije in taktike na tem področju. Ta ekipa je prav v tem trenutku na terenu in nam pomaga, tudi ustvarja več zaupanja v naše enote. Mislim, da je takšno usposabljanje zelo pomembno, saj našim organom pomaga pri izvajanju vladavine prava, kar je za Irak izjemno pomembno. Evropska unija bi lahko svojo vlogo v regiji odigrala na tak način, da uporabi tudi svoje odnose z našimi sosednjimi državami. Mi že sodelujemo z Evropsko unijo v tej smeri. Po našem mnenju je ta koncept sodelovanja v regiji relativno nov. Že mnogo let namreč v regiji obstaja duh tekmovanja, vsaka država želi doseči svoje rezultate in ambicije zase. Torej, eh, države niso sodelovali na teh področjih, ko gre za trgovino, varnost in tako naprej in niso poskušali doseči skupnih rezultatov. In tukaj bi lahko res pomagala Evropska unija. Irak je včeraj povabil sosednje države, da bi skupaj sodelovali pri okoljskih vprašanjih, pri vprašanjih naravnih virov in energetike. To niso politična vprašanja, ki bi bila politično občutljiva. V Iraku želimo biti čim bolj neodvisni od eh, takšnih razdelitev, kar se tiče eh, odnosov z, naprimer, Saudsko Arabijo in eh, Iranom. Krizo v tej regiji moramo rešiti na miroljuben način in eskalacije nasilja v Siriji in Jemnu ne pomagajo pri razrešitvi krize. Videli smo, kaj se je dogajalo v zadnjih šestih letih v Siriji. Političnih rešitev ni, oziroma brez političnih rešitev ne bomo dosegli ničesar. Evropa bi se morala vključevati v takšne krize, v bližnjem vzhodu. Namreč jasno je postalo, da ta politična kriza, te vojne in begunci niso daleč od Evropske unije. Za ZDA je to veliko dlje, geografsko gledano. In gotovo je v interesu Evrope, da podpre Irak, Tunizijo in druge države, ki resnično želijo doseči politično tranzicijo. Irak lahko podprete na veliko različnih načinov in eh, kar nekaj podpore smo že doživeli, želeli pa bi si seveda nadaljevati s takšnim sodelovanjem. Mi smo odločeni, da želimo doseči politično tranzicijo. Hvala. Najlepša hvala, gospod minister. Spoštovani kolegi, želi še kdo zastaviti kakšno vprašanje ali podati komentar? Zgleda, da ne. Gospod minister, bi radi vi še kaj dodali? kakšne zaključne besede. Rad bi se vam zahvalil za to priložnost in upam, da boste res poslali delegacijo v Irak. Pri nas ste vedno dobrodošli. Najlepša hvala. Hvala, gospod minister, lahko vam obljubim, da bo odbor AFET eh, pripravil obisk v Iraku, takšen je naš namen. Nameravamo to pripraviti v drugem delu letošnjega leta, verjetno decembra, namreč eh, opraviti moramo še nekaj varnostnih pregledov in tako naprej, ampak vsekakor je to v našem načrtu. Potem pa si želimo pripraviti tudi različ, eh, celosten seznam sogovornikov ter pokazati, kako eh, pomemben je odnos z vašo državo. Upamo torej, da bomo decembra lahko obiskali Irak. Če ni drugih komentarjev, spoštovani kolegi, potem se lahko najlepše zahvalim ministru, da nas je obiskal. Sestanek je s tem zaključen, nadaljevali pa bomo z popovdanskim delom ob 32 minut. Takrat bomo imeli dogodek glede odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko. Hvala. Thank you. Thank you. Thank you.